Seja je prekinjena in ko bo zvonček ponovno zazvonil, se bo seja nadaljevala in to boste videli na ekranjih, kdaj bomo ponovno začeli.